kakršnih nasprotovam bom resolucije, ki smo jih sprejeli, posredovala njihovim naslovnikom. S tem zaključujemo zasedanje Evropskega parlamenta. Hvala lepa in hvala tudi tolmačem.